Mes chers collègues, reprenons nos travaux. Bomo začeli, kolegice in kolegi. Gospod Vendekamp, čakamo vas. Torej, vzemite si čas, ampak. No, ampak ja, vzemimo si čas, eh, čas bo za vse. Torej, In na zdravje, gospod Van Vindekamp. No, danes bo veselo popovdne. Zanimiva tema nas čaka. Torej, otvarjam to zasedanje. Opravili bomo izmenjavo mnenja z našimi koordinatorji za TNT. Torej, toplo pozdravljam gospod Karlo Pejs in gospoda Brian Simpsona, ki zelo dobro poznate ta odbor. Hvala gospod Brian Simpson, vi sploh posebej dobro poznate ta odbor, kaj ne? Torej, govorili bomo o naslednjih temah. Kako spodbuditi več modalnost in pomorske avtoceste. Prav tako bomo govorili tudi o napredku, ki je bil dosežen v koridorju Ren-Donava, Veliko pričakujemo od vaju, to bo zelo zanimiva predstavitev, bomo zelo pozorni. Najprej torej dajem besedo obima koordinatorima. Res, hvala lepa, da ste prišla, smo veseli. Torej, lahko sedaj predstavite te trenutne razmere tukaj. Potem pa še drugi koordinatorji iz našega odbora, Markus Piper in Izmer Ertuk, sta tudi tukaj. Hvala lepa vsem res vas bomo pozorno poslušali in potem bomo zastavili vprašanja, ker smo zelo radovedni ljudje. Torej, gospa Karla Pejs, beseda vaša, govorili bomo o tem, kako spodbuditi več modalnost in kako je z tem koridorjem Ren Donava. Torej, 15 minut imate, lepo prosim. draga Karima, draga predsedujoča, kolegice in kolege, gospe in gospodje. V veliko veselje mi je, da lahko tukaj predstavim torej, um, to poglavje o logistiki in pa o večmodalnosti. Uh, to smo pripravili v našem dokumentu. Večmodalni transport in pa prehod na druge tipe prevoza, naprimer na železnice in pa na um, morje. To so glavni cilji um, bele knjige za transport iz leta 2014. Transportni načrt pa je vzpostavil možnosti za EU logistično politiko. EU si prizadeva za večmodalne transportne koridorje. Želimo si dobro integrirane in uh, fizično ustrezne infrastrukture, prava vozlišča ter pa IT sisteme, ki bodo spodbujali ustrezen pretok preko koridorjev za potnike in za tovor. Obene pa želimo tudi to, da pomeni dobro logistiko za to področje. Naj se vrnem na razpravo s Petkoksom in koliko sekijem marca. Torej, sedaj smo se odločili, da bomo pogledali eh, širše, torej ne samo um, v jedrno mreže, ampak bomo pogledali tudi horizontalna vprašanja, priložnosti glede več modalnosti so tukaj, sploh zaradi pametnega omrežja, zaradi pametne integracije vozlišč in podobno. Vse to je skupno vsem koridorjem. Prav tako pa je obravnavanje teh vprašanj ključno za transportni sistem Evrope prihodnosti. Želimo tudi doseči ustrezne podnebne cilje. Prej smo se osredotočili na pametne transportne rešitve na splošno. Sama bi se bolj osredotočila na to, kako čim bolje izkoristiti potencijal transportnih načinov prevoza, ki so prijazni okolju in kako tudi ustrezno izvesti naložbe. Torej, kako spodbuditi več modalne naložbe. Na takšen način lahko bolj integriramo železnice in pa vodne poti v širšo sliko in um, skrbeti moramo za fizično infrastrukturo. Torej imamo pametno mreže in fizično infrastrukturo, kako to čim bolje povezati, tako da bomo imeli čim boljše logistične storitve. To je še ena pomembna razsežnost tega, kako ne bo transport bolj trajnosten in kako lahko znižamo tudi uh, emisije oglika. V dokumentu z vprašanji smo priporočili naslednje. Uh, treba identificirati potrebe po večmodalnem transportu in po logistikah in predvsem moramo več misliti na popraševanje naložbe v koridore in pa v zliščah se morajo bolje osredočiti na um, čezmejne vidike, predvsem moramo misliti na čezmejno razsežnost in pa na lokalne načrte in vsemu temu moramo posvetiti več pozornosti. Veliko informacij in ta pretok informacij je prav tako koristen kot medsebojne fizične povezave. Na takšen način lahko zagotovimo um, dobre izmenjave mnen. Digitalizacija je zato pomembna tema za trajnostne transportne storitve uh, in za odgovor na prihajajoče izzive. Vesela sem, da je ta odbor že napravil veliko dela pri Sevijaku. Gospa Ajala Sender, vas se sploh zahvaljujem za odlično poročilo. To je v glavnem v skladu z našimi stališči. Se strinjamo glede ključne vloge celinskih vodnih poti in pa transportnih koridorov. To je zelo pomembno za učinkovite um, tovorne logistike. Treba se odzvati na izzive pri digitalizaciji in pa tudi na dekarbonizacijo. Potem koridor Ren-Donava. To je glavna povezava med vzhodom in zahodom, torej med Francijo, Nemčijo, Avstrijo, Češko, Slovaško, Mačarsko, Hrvaško, Romunijo in Bolgarijo, ter drugimi um, državami izven EU kot Srbija. Uh, ter pa na drugi strani imamo tudi Črno morje in pa države ob uh, Črnem morju. To pokriva okoli 6000 km železnic. Eh, okoli 5000 km cest in 3500 km celinskih plovnih poti. To zajema 9 eh, držav članic EU in 4 eh, članice izven EU. Imamo 19 celinskih plovnih poti pristanišč ter 3 terminale ter pa 27 terminalov, ki so namenjeni samo železnicam, program za CEF je prispeval k temu, da zmanjšamo karbonizacijo evropskega gospodarstva, tako da več vlagamo v okolju prijazne načine prevoza, kar vključuje tudi 177 železničkih projektov po Evropski uniji. EU projekti um, so se odzvali na razpise z leta 2014 in 2015. To sestavlja 6 odstotkov um, CEF financirana, to je 14 milijard, 1,6 milijarde za celinske plovne poti in pa 1,2 milijarde za večmodalne projekte smo namenili. Sedaj lahko poročam, da do sedaj imamo 57 ukrepov, ki so namenjeni za ta koridor, pri čemer imamo 37 ukrepov v višini 3 um, milijard evrov naložb. ložb. Sedaj pa naj podaš nekaj konkretnih primerov, torej kako se ta logistika um, razvija pri koridorju Ren-Dunava. Pri tem koridorju se to sploh nanaša na celinsko plano pot ob Donavi. Transportne storitve so zelo odvisne od um, pravih pogojev, ta glavni očrt za Donavo, za Donavo in pa za pritoke Donave je bil razvit v okviru Evropske strategije za Donavsko regijo. Eh, romunsko in um, Avstrijsko ministrstvo za transport koordinira te projekte. Tukaj je govora o kratkoročnih ukrepih in pa vseh drugih projektih, zato da se zagotovi rehabilitacija in pa vzdrževanje tega projekta. Za veliko uporabnika vidimo, da Eh, ima tukaj številne probleme pri plovbi in eh, teh problemov um, se moramo, rešiti na, se moramo um, lotiti na resen način. Prav tako pričakujemo državo, da zagotovijo um, bolj jasne načrte. Decembra 2014 je bil sprejeta načrt in to je bil močen političen signal, da se skupaj lotimo teh izzivov pri Donavi. Sodelovanje je potekalo na politični ravni, prav tako pa smo imeli tudi skupni projekt CEF, torej um, pot za Dunavo. To eh, vključuje šest držav Avstrijo, Slovaško, Mačarsko, Hrvaško, Bolgarijo in Romunijo. Ta pot vključuje tudi nacionalne akcijske načrte, ti se pripravljajo dvakrat na leto in to vse skozi spremljamo. Imamo na primer zadnje informacije iz leta 2016 in to je potem podlaga za povezave z Rotterdamom, um, junija 2016, naprimer, smo v okviru TNT dnevov govorili o tem projektu in zaveze iz decembra 2014 so bile še enkrat potrjene. Torej, potem ponovno um, ta železniška pot um, do Donave. To tudi potrjuje prve korake v okviru pilotnega projekta. Naprimer, pri tem se meri vodno gladino in to je pomembno orodje za um, ladjare in vse tiste, ki se oparajo s plobo. Naprimer, um, tukaj se te inštrumente in pa ladje kupuje v okviru teh projektov. Prav tako bodo uh, pri Fairway Danju, Donova um, naredili še marsikaj drugega. Tukaj vidite, naprimer, prvo plovilo, uh, ki ga bomo lahko krstili uh, v Vukovarju um, leta 2017. Potem imamo druga plavila, ki so tudi že um, v um, teku priprav. Tukaj vidimo naprimer veliko postaj, ki bodo postal, postavljene ob Donavi. Imamo naprimer tudi um, štiri plovila. Poleg tega, kar sem že povedala, torej imamo to koordinacijo pa sodelovanje in to se nanaša tudi na vire financiranja sedaj tukaj moramo kombinirati evropske nacionalne eh, tipe sredstev, tako da bomo čim bolj optimalno izkoristili ta sredstva za koridore. V Bolgariji, na primer, imamo glavni načrt, master plan, kjer smo gotovili, da ni zadosti vladi za nadzor, to je problem tudi zaradi financiranja, zato smo zdaj financirali ta plovila in to je del operativnega programa za transport eh, leto 2014-2020 in eh, eno plovilo, na primer, sem vsega lahko krstila v Bolgariji um, lansko leto. Digitalizacija logistike, večja medsebojna povezljivost ter pa boljši IT sistem ter pa menjava podatkov, vse to lahko predvsej izboljša učinkovitost logistike vsaj na dva načina. Kot prvo, ponastavitev upravnih formalnosti ter pa zmaševanje birokracije, to je eno, in kot drugo, optimizacija tovora ter pa boljša uporaba infrastrukture potrebujemo boljše sodelovanje med vsemi zainteresiranimi stranmi. Tukaj imamo skupne poslovne interese in ti moramo postaviti v spredje. Torej skupne modalnosti, skupna logistika, um, s tem lahko predvsej izboljšamo storitve in uh, izboljšamo izkoriščen potencial infrastrukture. Tako bodo prevozi cenejši in lahko potem tudi um, zmanjšamo škodljive učinke na tem področju. IT in digitalizacija transporta in logistike je tudi pomemben dejavnik um, s tem v zvezi. Potem celinske plovne poti, to se nanaša na uh, informacije. In tukaj imamo 15 partnerov iz 13 evropskih držav, ki so se pridružili temu, da bi um, naredili korak naprej preko teh storitev za koridor. Naprimer, lahko zagotovimo to, da bodo informacije bolje izmenjene in to bomo storili um, tudi v okviru tega koridora. Glavni element, uh, ki ga moramo poštivati, je stana integracija in pa koncentracija teh akterjev v projekt. Ti morajo čim bolj izkoristiti storitve, tako da bodo optimizirali rezultate in sicer na podlagi različnih zahtev tukaj imamo te različne evropske pobude in s tem pričakujemo, da bomo povečali učinkovitost eh, prometa na celinskih plovnih poteh. Načrtovali bomo bolje, ti um, eh, poti bodo bolj zanesljive, zmanjšali bomo um, čas eh, čakanja in čas poti, prav tako bomo manj upravnih ovir za poročanje in bolj bomo izkoristili kapacitete. Imela sem um, tudi možnost, da sem začela s tem projektom v um, Berlinu leta 2017. Več modalna logistika tudi torej, zahteva več sodelovanja in pa um, boljše tipe infrastruktur. Potrebujemo vozlišča, ki imajo ustrezno opremo, naprimer pri pristaniščih, celinskih plovnih poteh in pristaniščih na teh, potem pri železnicah, pri urbanih vozliščih in podobno. Posod potrebujemo tudi dobre povezave z celino, z notranjostjo. Te poti morajo biti ustrezno povezane, um, tako fizično kot tudi digitalno. Vse to zahteva čim boljše investiranje v fizično infrastrukturo, tudi na vozliščih, prav tako to zahteva tudi vzpostavitev ustrezne digitalne infrastrukture, boljšo medsebojno uh, povezljivost in pa interoperabilnost. Naj pokažem tukaj na primer um, enega izmed projektov v našem um, koridorju. To je lep projekt. Prej je bila financirana študija in ukrep eh, iz leta 2012. S temi študijami smo razvili zeleni model za upravljanje tega pristanišča in tako smo prišli do končne zasnove za um, postobitev tega pristanišča eh, v tem mestu. To je dober primer sodelovanja med lokalnimi partnerji, industrijo in pa uporabniki. To je dober zgled najboljšega sodelovanja na tem delu koridorja Donava-Ren. Na podlagi končne zasnove so potem to sprejeli v načrtu za CEF in ta CEF ukrep je trenutno še v teku in ne bi izvedli naslednje dejavnosti upravljanje, naprimer eh, projektov, komunikacija, potem naprej konstrukcija in izvajanje. To se nanaša na vse terminale, potem bi tudi posodobili glavno fizično infrastrukturo in tudi zgradili makajoče povezave med celinskimi plovnimi potimi ter pa cestami in železnicami. Prav tako bi lahko tudi na intermodalnem terminalu nekatere stvari še izboljšali. Potem naprej bi izboljšali certifikacije za vse terminale v tem pristanišču. Potem naprej, drugi delovni načrt. Geografska konotacija tega koridora podarja to, da je treba vzpostaviti intermodalen in interobelobilen način transporta v tej regiji. Železnice in pa ceste so infrastruktura za boljšo povezljivost, to velja za potnike in za tovor, sploh v mojem koridorju. Je sploh transport na celinskih plovnih poteh zelo pomemben in ta lahko odigra bolj pomembno vlogo pri razvoju te regije in pri zniževanju celotnega učinka na okolje. No, to pa je odvisno od politične vole, ali bomo dejansko razvili boljšo plovnost eh, torej, um, na teh rekah, zato potrebujemo prave pogoje um, tudi suševanje, na primer, včasih treba praviti, če je treba. Na takšen način potem lahko uh, tudi tekmujemo stroški iz drugih načinov prevoza. Kakšni so sklepi? Veliko je bilo že narejeno, ampak eh, sedaj ne moramo počivati na lovorikah, sedaj že delam s kolegi na naslednji tredji generaciji teh delovnih načrtov in na začetku leta 2018 naj končno zasnovali te načrte. Ampak tukaj bi potem tudi pripravili analize ob teh načrtih, ampak to je samo začetek procesa. Torej, še 13 let nas čaka, da pridemo do končnega cilja, torej, da bomo do leta 2013 uh, eh, zaključili z TNT jedrnim omrežjem in drugimi omrežji, torej celostnimi. To je kar kratek čas za takšne velike projekte, tega se gotovo vsi zavedamo. Zato je zelo pomembno, da še vedno pozorno spremljamo izvajanje uh, tega jedrnega omrežja. Uh, to spremljanje poteka v sodelovanju z državami članicami, z upravljavci infrastruktur in pa z vsemi drugimi akterji pri koridorjih. Še posebno je to pomembno za vse čezmejne projekte, za makrojoče povezave in pa za oska grla. Prav tako želimo zagotoviti to, da naši koridori in pa horizontalne prioritete so Eh, izvedene v celoti, da upošteva vse načine prevaza, prav tako pa tudi vse vidike politike, eh, ki so zapisane v TNT politikah. To vključuje tudi inovativnost eh, IDS, inovativna goriva, potem um, varna parkirišča in podobno. Samo na takšen način bodo koridori dejansko lahko izpolnili želje državljanov in podjetij. Hvala. Merci beaucoup, madame. Euh. Hvala lepa. Karla, lepo prosim. Ja, v redu bom pa rekla Karla, si bom dovolila to. Torej, hvala lepa Karla za to predstavitev. Zelo potrebno predstavitev. Sedaj, kar dajem besedo Brian Simpsonu. Ta bo pa predstavil temo, ki je zanimiva za vse, torej te pomorske avtoceste. Uh, Hvala lepa, da ste prišli. Imate 15 minut uh, za to. Hvala. Hvala lepa. Zelo lepo, da smo ponovno tukaj. Skupaj. Torej, v odboru Trans sem bil zadnjič junija lansko leto in takrat sem predstavil svoj prvi delovni program, kjer sem izpostavil vizijo uh, za pomorske avtoceste. In danes na tej predstavitvi lahko podam zadnje informacije s tem v svesi. Leto 2017 je pomembno leto, leto za intenzivno sodelovanje med vsemi akteri v pomorskem sektorju. Tukaj želimo okrepiti ozaveščnost glede tega, kako pomembno je ladjarstvo za Evropo. Torej, lahko sedaj um, zajadramo v ta evropski okvir za pomorstvo v kontekstu dejansko digitalne dobe, ki prihaja. Sedaj po teh izjavah Karle bi rad izpostavil tudi to, kako zelo pomembna je ta pomorska politika za celotno integracijo EU eh, e prometnih koridorjev. Torej, za nas so pomorske ceste prioriteta za tenti politiko. Je pa treba seveda to poštevati v okviru širše slike uh, več modalnih sistemov na celotnem področju. Torej, pomorstvo je pomembno, to se stala 40 odstotkov notranje trgovine in pa 75 odstotkov zunanje trgovine je z tega področja. Potem blago, ki prihaja v EU pristanišča, to blago se ne ostavi tam, potem se spremeni način prevoza in potem se to preda končni stranki nekje v notranjosti celine. Vedno delamo na povezavah med jednim omrežjem in pa pomorskimi avtocestami. Te povezave so zelo pomembne, Eh, če želimo, da bo TNT omrežje uspešno. In v tem kontekstu je nedavno sprejeta izjava zelo pomemben korak v pravo smer. Ta izjava je dokaz politične podpore držav članic za vzpostavitev transporta in pa koridorov eh, na več načinov in po smeri avtomatizacije, boljše tehnologije ter pa bolj učinkovite in trajnostne infrastrukture v pristaniščih. Prav tako sem bil vesel, ko sem videl, da je v izjavi govora tudi o smernicah za TNT in pa o CEFO je veliko govora. Vse to v smeri eh, bolj združene enotne Evrope. V Evropi imamo več kot 800 um, ehm, železniških povezav oziroma storitev za zapolnike. To povezuje veliko pristanič po Evropi in pa tudi po celem svetu. 329 pristanišč um, iz EU imamo tudi v CEF uredbi. 79 EU pomorskih pristanišč je neposredno v enem od uh, devetih jedrnih omrežij. To se stala dve tretjini uh, celotnega prometa v Evropske unije. To niso samo transportna vozlišča, uh, to je uh, tudi del logistike, to je del industrijskih grozdov, ki uh, pomenijo številna delovna mesta. Junija 2016 sem tem odboru predstavil svoj prvi delovni program ter pa načrt za izvajanje tega programa. Tukaj imamo tri razvojne stebre za ladjarstvo in pa za pošiljke ter za bojnike. Naj vas spomnim na to, zakaj tukaj gre pri teh prioritetah okolje, pomorske ceste lahko pomagajo industriji pri tem, da se spoštuje IMO in pa EU zakonodajo in pomorske avtoceste naj bi tudi izboljšale kakovo zraka, prav tako bi lahko znižali emisije in dosegli ustrezne cilje pri podnebnih spremembah. Prav tako moramo podpirati tudi razvoj um, infrastrukture za utekočinjeni zemljski plin in podobno. Še vedno delam na tem, da bi imeli skladišče za LNG naš glavni cilj je to, da se lotimo tega tipa onesnaževanja. Potem naslednja prioriteta, integracija um, te verige pri pomorskih avtocestah. Pomorske avtoceste lahko prispevajo k učinkovitemu ladjarstvu um, in pa pristaniških storitvah. Tukaj imamo veliko različnih rešitev in te se lahko uporabljajo in na morju in na kopnem. Digitalizacija, naprimer, je način, kako naj bo transport bolj učinkovit in smotren, in na takšen način lahko pridemo do boljše uporabe obstoječih virov in infrastrukture. To lahko tudi zmanjša upravno breme, optimizira upravljanje dobavne verige, to lahko zboljša varnost in zaščito ter tudi okrepi eh, učinkovitost pri okolju ter pa zagotovi boljše logistične operacije. Leta 2015 je GD Move um, oblikoval forum za logistiko, to je platforma za posvetovanje in sodelovanje med različnimi akterji um, na česektorski način, kar vključuje več tipov prevoza. Eden izmed ciljev foruma je to, da se prostavi izmenjavo informacij in podatkov med različnimi akterji ter pa sistemi, um, ki so spostavljeni po, eh, poleg teh koritorov. Akterje v dobavne verigi trenutno niso povezani, torej so v nekakšnih silosih in niso povezani. Sedaj moramo to izboljšati. Različni akteri so ponudili različne rešitve um, za različne načine prevaza. Tako bi lahko naprimer odpravili nekatere razlike in izboljšali uh, izmenjavo informacij. Pri tej prioriteti smo financirali različne projekte. Naprimer, to, da se posodobi nekatere prometne povezave uh, in da se izboljša pomorstvo v Evropi potem da se izboljša tudi IKT, eh, da se vzpostave interoperabilne sisteme ter pa da se eh, izboljša povezljivost omrežja. Torej, treba je zagotoviti boljše povezave sploh eh, z najbolj oddaljenimi območji. Treba je zgraditi nove zmogljivosti in to je pogosto videti na številnih področjih. Tukaj bi rad izpostavil še en vidik, to, da se razvijo tudi globalni vsega, sistem upravljanja za plobo. Eh, predvsem bi lahko izboljšali eh, pretok pri tovornem prometu. Potem naslednja prioriteta, eh, varnost, to je seveda očitna stvar. Tu naprimer gre za usposabljanje za nove tehnologije, naprimer za LNG izkoriščanje, potem naprej drugi pristopi za večjo varnost. Tako torej lahko porabimo ta sredstva za pomorske avtoceste. TNT in CEF sta investirala v te pomorske politike 650 milijonov evrov iz EU proračuna šlo v um, ta področja. V zadnjih dveh letih pa smo pri CEF-u um, dodali z komisije um, še nepovratna sredstva, 360 milijonov evrov teh nepovratnih sredstev. To je prispevalo k 40 eh, evropskim projektom in to je sprožilo EU naložbe v višini 960 milijonov evrov vsega skupaj. Večino denarja smo porabili naprimer za okoljske projekte, tu imamo naprimer uh, eh, LNG pogonska goriva, potem različne čistine sisteme um, za spoštovane seke, potem um, pilotsko testiranje električnih vozil in pa različne sisteme um, za dobavo smo tudi preizkusili in financirali. Sedaj pa še nekaj primerov ki spada v kontekst teh razvojnih stebrov. Naprimer okole, um, Modri Baltik, ta projekt pomaga, pomaga pri izvajanju Seke in Marpola. Tukaj se naprimer omogoča LNG v tekočini zemljski plin kot čisto gorivo za te akterje. Um, tu naprimer smo vložili veliko sredstev v te projekte, sploh v Estonijo naprimer, To bo zagotovilo trajnost um, za številna plovila in to na nediskriminatoren način. In na takšen način bomo dodatno izkoristili potencial LNG-ja kot uh, goriva za pomorske avtoceste v Balskem moru. Torej, ne želim pa ustvariti vtisa, da podpiramo samo ukrepe, ki so povezani z utekočinjenim zemljanskim plinom. Preko tem te politike smo podprli tudi razvoj alternativnih goriv in eh, takšnih eh, podobnih infrastruktur. To lahko vidimo na podlagi drugih projektov, ki so bili tudi financirani iz TNT, naprimer metanol, um, to je pomorsko gorivo prihodnosti. Tukaj smo preizkusili, naprimer, kako se da uporabljati metanol za potniške trajekte, um, ehm, naprimer za ta primer Stena Germanika. Uh, na takšen način se lahko izboljša uh, izvedljivost teh projektov. Aleks moj drugi primer projekta za multimodalnost in je partnerica tretje države, to je Izrael. S tem naj bi preverili stroškovno učinkovitost, da bi tovorne kontejnerje z blagom, ki se lahko pokvari, prevozili po morju z hladilnim sistemom. S tem prihranimo na času, varujemo okolje in pa podpiramo več modalnost. Potem imamo tudi razvoj upravljanja z um, transportom po morju, te, pri tem projektu je vodilna Švedska. In k temu projektu se prispeva sredstva v višini 50 odstotkov iz Evropske unije. Gre za deljenje informacij o bolj očinkovitih morskih poteh in o potrebnih ukrepih. Ta projekt temelji na programu Cezar. ki temeli na sprejemanju sistema in sistema v pristomiščih in pa sistemom za upravljanje. S tem dobimo potencijal 20-odstotnega prihranka pri gorivu in pa tudi bolj primerem in točnem izračunavanju časa prihodka. STM je ključni element za to, da pospešimo in podpremo konkurenčnost Evropske unije pri morskem eh, prevozu in da bi podprli Evropo pri uvozu in izvozu. STM je tudi kompatibilen z morskim oknom Evropske unije in s tem bomo dali tudi poseben segment za optimizirane koridorje, ki bodo potekali v okviru digitalnega transporta in tega foruma. Po moji predstavitvi lansko leto sem začel s postopkom posvetovanja v državah članicah in eh, industrijskimi deležniki, zato da bi lahko izoblikovali pomembne elemente v delu. Torej, pomemben cilj je, da bi identificirali najbolj ključne elemente za prihodnost in tudi stebre. Predstavil bom bom konkretne ukrepe, če se bomo osredotočili na okolje, bomo posvetili več pozornosti alternativnim govorim. Ko govorimo o logističnih verigah, naj se osredotočimo bolj na povezovanje pristanišč ali pa da se osredotočimo na bolj celovita pristanišča in njihovo povezovanje. Ko govorimo o optimizaciji procesa za tovor, bi se osredotočili na opravljanje pristani, v pristaniščih ali pa da bi raziskovali alternativna goriva. Dobili smo veliko komentarjev iz vseh držav, ki so vodilne pri morskem prometu. Letošnje leto bom pripravil delovni program, ki ga bomo objavili skupaj z drugimi programi koordinatorjo. In imamo razumevanje, da bomo politiko MOS lahko oblikovali in razvijali naprej, ko bomo dobili financiranje in da bomo bolje lahko predvideli rezultat v forumu za trajnostni promet. Ključno vprašanje je, kako bi lahko bolje modulirali raven te politike. Nekateri pravijo, da naj podpremo tri celovita pristovišča in drugi govorijo, da moramo podpreti akcijske načrte, nekateri zagovarjajo omrežje, in da bi podprli druge morske poti. Tretja opcija pa je, da bi dobili boljše povezave med mosti in njihovimi, da bi lahko tudi z mocom pokrili vprašanje celovitih eh, pristanišč. Torej, tako bi lahko podprli ozelenjenje evropske flote in s tem zadostili okoljski zakonodaji, infrastrukturi in da bi baltske države morele posvetiti več pozornosti znižanju onesnažite. Ko gre za mejne regije, tam poteka tudi razprava, kako bi lahko okrepili boljše povezave v teh regijah. Zato potrebujemo potrebna sredstva v državah, ki so prizadeta zaradi geografske lokacije. Povezujem se z industrijo, z deležniki, z parlamenti, z državami članicami, da bi lahko skupaj oblikovali uh, potrebne ukrepe, ki bi jih financirali iz tega proračuna. Po mojem mnenju bi morali zagotoviti, da je pomembnost te politike odražena v političnih prioritetah in pri finančnih sredstvih, ki jih za to namenimo. Poleg tega moramo povezati morske avtoceste z mrežo TEN-T. Industrija pa mora spoštovati veljavno zakonodajo, spodbujati pa moramo industrijo, da razvija novosti, inovacije, da bo celoten sektor postal bolj zelen in okolju prijazen. Rad bi se zahvalil vsem za podporo mojemu delu in tudi, ko bomo začeli z razpravo o proračunu. Na področju transporta v Evropi malce zaostajamo in zato je vaša podpora zelo pomembna, da bo most postal pomemben del mreže TNT. Merci beaucoup, monsieur Simpson, pour votre présence. Hvala, gospod Simpson. Sedaj pa odpiram razpravo. Izmail Ertug, vi ste prvi. ste eden od stalnih poročevalcev na to temo, torej beseda vaša. Še, če bomen. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Dragi Brian, lepo, da ste tukaj. Dobrodošli v Evropskem parlamentu. Imam dve zadevi, ki bi jih rad omenil. Ne vem, če države članice vedo, kako zelo pomemben je most. Na kako pomembne so te morske avtoceste? Države članice so največja ovira v Evropski uniji za dosego takšnih ciljev. Konkreten primer. V prejšnjem mandatu, in to veste, smo razpravljali o okoljevarstvenih zadevah zakonodaje o transportu. In ta predlog je bil najbolje pripravljen v komisiji, potem pa smo prišli v situacijo, kjer so države članice to razdrobile in sedaj nimamo več kvantitativnih meril in ciljev. Akcijski načrti pa so imeli rok novembra 2016. Od komisije smo slišali, da je samo šest držav članic oddalo te akcijske načrte. In ko slišimo vaše cilje, kako zelo pomembno je, da razložimo pomembnost pristaniš, tako dalje, ne vem, kako bomo lahko pomembni uspešni pri doseganju naših ciljev v državah članicah. glede na to, da so države članice tako zelo zadržane. Kako lahko dosežemo, da države članice izdelajo svoje akcijske načrte, ko gre za zelene platforme za transport? V odboru za transport smo pred tremi meseci imeli misijo v Francijo in del naše misije bi tudi obisk pristanišča v Varseju. Takrat smo prvič slišali, in to moram priznati, tudi sam sem prvič za to slišal, za načrt koridorja za sveže sadje. Zato še nikoli prej nisem slišal. Zelo zanimivo je, ko izvete, izveste za vsa so to sveže sadje, ki prihaja iz Izraela. Najpomembnejše vprašanje pa je, da je v to treba vključiti tudi regionalne akterje, vendar pa o tem niso obveščeni, čeprav takšni načrti potekajo. Ne vedo, kako bi mi Evropski parlament, Evropska komisija in koordinatori lahko bolje prispevali k širjenju informacij tudi v regionalno moče. Hvala. Merci beaucoup, Ismaël. Nous allons continuer les tours de parole. Hvala lepa. Gremo naprej. Torej, kako sodelovati s temi državami? Včasih je težko spremeniti njihov pristop. Gospod Fim van de Kamp, vi ste prvi na vrsti eh, od naslednjih, prosim. <clears throat> Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Zelo sem zadovoljen, da nihče do sedaj še ni omenil Brexita. Kaj ti? To je moje prvo vprašanje za Brana Simpsona. Kaj se bo zgodilo z morskimi avtocestami v povezavi z Brexitom? Že četrtič se sedaj razpravlja s koordinatorji za TNT in koridorje. Mislim namreč, da obstaja nevarnost, da bodo, da koordinatori delujejo posebej nepovezano, v tem primeru pa to ne drži. Karla je prinesla delovni načrt, Brian pa ima zelo podroben nač delovni načrt. Kakšna je razlika med tema dvema načrtoma? Gre za eno isto zadevo? Ali delata pravljata delo o različnih vidikih. Zanima me, kakšna je razlika. In gospa Pajs. Kaj pa Donava? Imeli smo delovne dneve v Roten, Rotterdamu in slišali smo, da gre za vzdrževanje Donave in izsuševanje Donave, vendar pa gre v tem primeru bolj za naložbe. V kontekstu namreč koridorjev TNT smo dejali, da bi lahko ta dela financirali iz tega proračuna. Želel sem zastaviti to vprašanje. Želel pa sem zastaviti tudi vprašanje, kakšno je sodelovanje z Romunijo in z Bulgarijo. Kaj ti Donava poteka po več državah in doseči je treba višjo stopno sodelovanja, če lahko tako rečem gospa Pejs je to tudi omenila v svoji predstavitvi. Ko govorimo o kohezijskih skladih, tukaj vedno obstaja veliki ziv. Gospa Pejs, mi lahko poveste, bi lahko za to uporabili tudi kohezijska sredstva? In če v dovolj veliki meri uporabljamo evropska sredstva. Še vprašanje za Brana Simpsona. Zanima me, kakšen je bil dogovor o ETS-u v mednarodni morski organizaciji in da bi morali dobiti informacije o emisijah. Zanima pa me, če bo to kakorkoli vplivalo na vaše delo. Pred nekaj meseci smo razpravljali o poročilu Evropskega računskega sodišča o naložbah v pristaniščih. To poročilo je bilo zelo kritično. In moje vprašanje za Brajana se glasi, ko ste vi predstavljali opcije glede prioritet, kakšne so te prioritete in kakšna je povezava med temi prioritetami in poročilom računskega sodišča. Vem, da je bilo poročilo objavljeno pred tem programom TNT, vendar pa ima to tudi posledice za to področje. Kaj pa morske avtoceste zunaj Evropske unije? Veliko namreč naših ladij pluje tudi zunaj Evropske unije. Samo uh, Eh, majhen odstotek nemške flote ostane znotraj evropskih voda. Brian ima prav, ko pravi, da, Evrop, da morske avtoceste vplivajo tudi na situacijo zunaj Evropske unije. Bi lahko dobili kaj več informacij tudi glede tega? Hvala. Hvala, gospod eh, Vandekam, gospod Rečka. Uh, Hvala lepa, gospa predsedujoča. pozdravljeni vsi skupaj. Če lahko opišem splošni občutek po tem drugem krogu predstavitev koordinatorjev, potem vidim, da lahko opazimo in občutimo boljšo koordinacijo in sodelovanje med koordinatorji. To je zelo pozitivno. Komisija je ustvarila določene grozde in to je zelo dobro. Kakšen je cilj? sodelovanja med koordinatorji in naših odborov. To je, da izvemo, kaj se dogaja na področju TNT, na področju različnih dosejev in področji, na katerih delajo koordinatorji. Zanimamo tudi naš, eh, vaša analiza in informacije v zvezi z zakonodajnim in političnim delom, če lahko kakorkoli prispevamo k dokumentu kot eh, posamezni poslanci ali pa kot politične skupine. V tem smislu mislim, da bi bilo dobro in do, slišali smo zelo dobre prezentacije, vseeno pa pogrešam ključno politično sporočilo, ki nim, nam bi ga radi posredovali. V drugi prezentaciji smo nekako začutili takšno sporočilo, vseeno pa bi radi slišali, kakšni so vaši najpomembnejši, najglavnejši zaključki in kje bi najbolj potrebovali našo pomoč. Mogoče nisem bil dovolj pozoren, vendar pa tega nisem slišal. Zanima me, kako lahko mi prispevamo k vašemu delu. Sedaj bom zaključil, kaj ti pred tremi leti sem bil na tisti strani razprave, danes pa sem tukaj. Vem, da je vaše delo zelo težko, naloga koordinatorjev je zahtevna. Na splošno gledano pa vidim, da ste se bolj osredotočili in izboljšali sodelovanje med koordinatorji, kot smo ga videli prej. Hvala lepa, gospod Teličko, gospod Kramer. Najlepša hvala za predstavitve. Zemljske vodne poti in tudi morske vodne poti so zelo okolju prijazni. Zanima me, če imamo tudi omejitve glede emisij. Imamo promet, torej morski promet, ki je okolju prijazen, vendar pa nimamo omejitev tudi ne prispevkov. Železnica namreč mora za to plačati. 80, 80 odstotkov sredstev mora biti namenjenega za nekaj drugega. V Nemčiji imamo torej sredstva, ki jih namenjamo za nove projekte, s katerimi ustvarjamo delovna mesta. Naj vam omenim primer. V Nemčiji pred 20 leti smo se odločili za novo pristanišče, vize, zaradi tega, ker Elba ni bila dovolj globoka, Hamburg je bil proti, imeli smo torej veze pristanišče, imeli smo tudi dva velika plovila in Elbo naj bi poglobili. Včeraj pa smo prebrali v časopisu da bi celoten promet potekal preko Hamburga in da bi bilo to pristanišče popolnoma odveč. Naj torej poglobimo Elbo ali pa zgradimo novo pristanišče, za oboje pa ni dovolj srat, eh, sredstev. Preiskali so torej pristanišča v določenem sodišču in kako so uporabili sredstva in ugotovili so, da so bili rezultati katastrofalni. Torej, sredstva imamo, vprašanje je samo, če ta sredstva dobro porabimo. Videli smo, da je kombiniran promet dobro, to je železnica z morskimi potmi in vodnimi potmi. Da bi lahko od Sredozemlja do Rostoka imeli železnico in potem še naprej v Kebenhavn. Danska vlada je bila proti. Torej imamo drugo možnost, da nimamo več kombiniranega prometa in transporta. To je v nasprotju z našim ciljem, kajti imamo cestni transport in prevoz tovora, ki ni tako zelo okolju prijazen. In potem imamo še vprašanje emisij, imamo tudi metanol in tako dalje. Nekaj vam lahko povem brez tehničnih inovacij. bi lahko celinske vodne poti postale zelo okolju prijazne. Če pa bi znižali uporabo nafte na nič celih pet odstotkov do leta 2025, bi imeli petstokrat več škodljivih plinov kot pri dizlu. Lahko bi to seveda prepovedali, dizel je malce dražji, vendar pa bi tako takoj lahko izboljšali naše ozračje in znižali onesnaženo zraka. Zakaj se to ne zgodi? Imamo veliko ciljev do leta 2020. Seveda nisem proti LNG-ja, vendar pa je. Treba ukrepati takoj, lahko bi prepovedali uporabo nafte in tako dalje. Zadnja točka. Nacionalni akcijski načrti so pomembni, vendar pa imamo tudi pozitivni primer. Imamo strategije ne samo za Balsko morje, ampak tudi za Donavo. Države ob Donavi želijo sodelovati, ne želijo perspektivo, ki bi potekala od pristanišča do pristanišča, ampak želijo skupno perspektivo, skupno strategijo. Imamo torej pet pristanišč, tudi v Kopru, ki želijo sodelovati skupaj, ne želijo tekmovati, ampak sodelovati. Če pa to ni mogoče v eni državi, kot je Nemčija, ne vem, kako bomo to dosegli na evropski ravni. Zelo sem vesel zaradi strategije v Obdonavi, kaj ti Nemčija se v tem primeru lahko veliko nauči od Evrope. Hvala. Hvala, gospod Deli. Eh, hvala, gospod Kramer gospod Deli. Uh, well, Hvala lepa. S, imam jaz besedo? Aha, v redu. Ja, vi ste gospod Deli, ja. <laughs> uh, thank you once again. Najlepša hvala. Najlepša hvala koordinatorjem da ste prišli. Najlepša hvala tudi predstavitam o Donavi. Prihajam iz Mačarske. Tam nimamo morja, nažalost. Zato me najbolj eh, zanima in zadeva strategija o Donavi. Najlepša hvala, da ste omenili okoljski vidik tega vprašanja. Veste, kako zelo pomembna je biotska raznovrstnost, ohranjanje habitata za države v Donavi, kot je tudi Mačarska. Zahvaljujem se tudi, da ste nekakrat omenili Srbijo. Veliko omenjamo namreč učinka omrežja ob Donavi. Zelo pomembno je, da pritegnemo k temu tudi Srbijo, da dosežemo čim boljše rezultate. V predstavitvi ste nam pokazali sist različne sisteme, plovila, digitalizacijo, praktične sisteme, naprave in vozila za to, da bi izboljšali lahko transport in tudi plovbo po Donavi. Je k temu vključena tudi Srbija. Omenili ste namreč eh, ladjo, ki je bila zdelena na Hrvaškem in krščena v Bolgariji, nekaj držav pa je tam vmes. Vprašanje pa je tudi s. Vprašanje, ki se nanaša na srečanje ministrov v Rotterdamu, zanima me, kakšna katera bi bila najnujnejša prioriteta za naslednje srečanje o TNT-ju za Donovski koridor za ministre. Najlepša hvala. Merci beaucoup, monsieur Deli. Hvala lepa, gospa Kintz. Chairperson, thank you. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Pozdravljeni vsi govorniki. Najlepša hvala za vaše prispevke. Pozdravljam še posebej Briana Simpsona in tudi vašo razlago o morskih avtocestah. Videli smo tudi, da se boste osredotočili na logistiko in pa na integracijo celinskih in morskih vodnih poti. Omenili ste tudi, da obstaja razlike med državami članicami in da je treba povezovati različne regije tudi na zunanih mejnih območjih in kako bo to sedaj zgledalo v kontekstu Brexita. To lahko postane ovira v Irskem morju, tudi za Irsko in kako bi lahko premustili te ovire. Omenili ste predvsem težavo perifernosti, torej oddaljenih regij. To je še posebej pomembno v kontekstu Brexita. Obstaja namreč posledice za določene države. Zanima me, kako bomo premostili te ovire. Hvala. Madame Schmidt, c'est à vous. Gospa Šmit, izvolite. Ja, tanki še. Najlepša hvala. Tudi sama menim, da so bile prezentacije zelo zanimive. Nismo vedno tako zelo optimistični in realizacije do leta 2030 pomeni zelo velik izziv. Sama priham iz Avstrije in v svoji lastni državi lahko lahko izkusimo, da obstajajo težave glede Donave in izgradnje terminala. Tega pri nas nimamo in verjetno tega terminala tudi ne bo. Imamo terminal za železnico. Imamo težave, ko gre za prečkanje meja in o tem smo že razpravljali. konkurence tukaj ni, kajti imamo še vedno državne železnice. Rada bi pozdravila to, kar ste dejali v zvezi z digitalizacijo. Treba pa je upozoriti na to, da imamo avstrijsko zvezno železnico in z velikim trudom jim je uspelo, da so železnico opremili z določenimi napravami in dobili poti tudi za vozila, ki samodejno vozijo. Te težave in povezave med železnico in cestami so zelo pomembne. Zanima me, kako boste dosegli, da bi lahko te državne zgodbe o uspehu uporabili za to, da bi izgradili več modalne mreže, ki bodo potekale čez meje. Šmit, alo. Hvala, gospa Šmit. Eh, Karla eh, Simpson. Kot vidite, so vprašanja vedno ista aktualna in kako nameravate delati naprej in eh, še zlasti v smislu tega, kar je vprašal naš poročevalec. Eh, to so ljudje, ki vedo, kaj se dogaja na terenu in eh, zato vse zanima, kaj se bo dogajalo naprej. Kaj torej storiti v prihodne? Kaj storiti s vsem realnimi vprašanji, kako delovati po brexitu, in potem kako vnaprej koristiti sredstva kohezijskih skladov. To so pomembna praktična vprašanja in prav tako se na to navezuje tudi vprašanje prioritet. In eh, to je treba tudi gledati v luči poročila računskega sodišča. Kaj je pravzaprav to končno politično poročilo? vemo, da bo gospod Brenner na koncu povedal nekaj o tem, kaj so ključne točke strategije in akcijskega uh, načrta. Gospod Del je tudi delal na področju biotske raznolikosti in uh, Vi ste bili tudi že nedavno na sestanku zelo aktivni in se pogovarjali o tem eh, z ministri, potem gospa Klun. Vi ste podarili pomen obrobnih regij, ki jih ne gre pozabiti in vi, gospa Švic, ste tudi zastavili pomembno vprašanje o prihodnosti železnic v Avstriji. Torej, to so na kratko povzeta vsa vprašanja in zdaj čakam Vaš odgovor je, vsak ima na razpolago približno sedem minut. To bo dovolj. Elizio, kako spogo? Kerala, I started Mr. Erz, uh, Mr. Erzog, uh, he asked for... Gospod Erzog je zastavil vprašanje ki se navezuje na vprašanje gospoda Van de Kampa in bom začela kar s tem. Načrt, torej delovni načrt, podrobnosti izvajanja, to je vse že enako, kot je bilo že zapisano. Delovni načrt je jasen in poskušamo ga realizirati v skladu z zastavljeno časovnico. Potem glede suševanja Donave, lahko rečem, da je to zelo zanimiv projekt. Gre v bistvu za vzdrževanje plovnosti, tako da ne bomo financirali samega izsuševanja, lahko pa financiramo ladje, lahko priskrbimo sredstva za merilne ladje, ki recimo izmerijo, kje je reka najglobja in potem glede na to trasirajo plovne poti za večje ladje. Potem so tu še vprašanja, vlačilcev in različnih drugih ladij, ki se jih da vključiti v izboljšanje plovnosti rek. Torej, to so možnosti za financiranje sredstev generalne direkcije MUV. Gre za vzdrževanje reke, kot sem rekla, izsuševanje sodi sem in zato teh sredstev pač ne moremo odobriti. Kot rečeno, lečev le sodi neko pitar in jaz se moram omejiti na svoje področje delovanja. Vsaka predvidena ali zaželena investicija potrebuje svojo proračunsko vrstico in to vrste vrstice za izsuševanje donave pač nimamo. No, res je, da sem nekaj let svojega življenja porabila za to, da sem delovala na približevanju držav. In eh, zato imam izkušnje sodelovanja z ministri, včasih je šlo lažje, drugič eh, teže, govorim seveda o državah Podonavja. Eh, na zadnje smo delovali z Bolgarijo, tam smo imeli triletnem proračunu sredstva za izsuševanje, potem so nabavili tudi merilno ladjo, označevalno ladjo in to so bila proračunska sredstva, ki, je, ki so jih namenili eh, v triletnem obdobju. Mi smo bili zelo zadovoljni da smo videli, da zadeve napredujejo. V Romuniji žal stanje ni bilo tako pozitivno, najprej smo morali poslušati pritožbe raznih nezadovoljnih udeležencev. Eh, prav tako pa se je treba zavedati tudi tega, da je bilo predvolilno obdobje. Tako da upam, da se bodo zadeve premaknile in da bomo lahko priča fantastičnemu rezultatu. No, potem kohezijski denar. Ko smo začeli pri TNT, smo imeli 11,3 milijarde iz DG regijo za regionalne projekte v teh državah. Vendar je ta denar že potekal, namenili smo ga različnim projektom, eh, bilo je veliko interesa, v kohezijskih državah za vse te projekte in seveda tudi za denar, za njihovo financiranje. Ampak ta denar je porabljen kot rečeno in niče ne ve, kaj bo v prihodnje. Zato smo, lahko rečem, zelo zadovoljni s tem, kar je bilo doslej doseženo. Ker v končni fazi vemo, da je razlika med proračunskimi sredstvi nasploh in kohezijskim denarjem. Pavel, vprašal si o ključnih projektih. Mislim, da je najprej treba poskrbeti za uh, multimodalne ali vsaj bimodalne projekte, ki vključujejo čezmejno sodelovanje, ker zaenkrat se vse odvija ponavadi od države do države znotraj njenih meja. Isto velja tudi za mojo domovino. Uh, vsakdo skrbi zgolj za svoje potnike. In zato je treba te zadeve pripeljati toliko naprej, da bodo vsi razmišljali nekoliko širše. Eh, ni nobene posebne uredbe, ki bi se ukvarjala s posebnimi težavami, recimo jezik, različni digitalni sistemi in tako naprej. In kot tretje, kar je tudi zelo pomembno, je, da potrebujemo trajnostne projekte, potrebujemo boljše gorivo, digitalizacijo, eh, moramo imeti eh, tudi urbanistično dolgoročno načrtovanje in vsi ti načrti in projekti so zelo pomembni, med najpomembnejšimi nalogami TNT v tem trenutku. Kar pa prav tako poskušamo storiti, je Eh, poskrbeti za to, da bodo vsi vlaki imeli tipsko enake oziroma varnostne sisteme, da bodo prav tako lahko interoperabilni. Gospod Kramer. Tako vesela sem, mislim, da že petič hodim sem in prvič sem vas slišala, da da eh, se govori o vlakih kot o okolju prijaznem transportnem sredstvu, kar ljubčka bi vam dala, res. Ok. No, torej, lahko pa mi pravzaprav storite uslugo in v Nemčiji da bodo prijaznejši povezavam med železnico in drugimi projekti, ker če hočemo spraviti skozi tudi rensko-donovsko povezavo, brez tega ne bo šlo. Če pa se vprašamo, kaj je s čistejšim gorivom, potem je treba vedeti, da se je najprej treba lotiti težkih olj. In eh, nekatere uh, rafinerije delajo s to vrstnim zemljskim oljem. Tu je postopek eh, zelo težaven, vedno je treba poskrbeti za varnostne ukrepe da bi se preprečilo uhajanje in onesnaževanje okolja. Torej, to je pomembno vprašanje, ker gre za ogromne količine in to je pravi izziv. Zato bi vas opozorila, da pomislite tudi na to. Varstvo okolja je zelo pomembno. Težko olje ne gre pozabiti v tem kontekstu. Mi smo uh, ustanovili tudi skupino strokovnjakov uh, in sicer zaradi tega, ker je pri zelo težkem projektu Treba imeti strokovnjake, ki bodo znali dobro pregledati eh, nacionalno zakonodajo v luči evropske zakonodaje in upamo, da bo ta skupina strokovnjakov lahko v pomoč tudi številnim eh, ljudem, ki iščejo načine, da bi izpolnili vse zahteve v postopkov, ki so veljavi za pridobitev določenih sredstev za projekte. In res je, da je evropska zakonodaja zapletena, vse države se pritožujejo zaradi tega in zato smo oblikovali to skupino strokovnjakov, tako da jih lahko vsakdo zaprosi za pomoč. Ker karkoli eh, hočemo, početi, vedno moramo upoštevati še okoljevarstveno zakonodajo in tega ne gre pozabiti. No, potem ste spraševali tudi, kaj je najnujnejša zadeva. Mislim, da sem že odgovorila na to, ko sem odgovarjala Pavlu. V vsakem primeru varstvo okolja v smislu čezmejnega sodelovanja in upoštevanja že veljavne zakonodaje. Potem Irska, mislim, da lahko postavimo most, to bo preprosti rešitev. No, gospa Šmit, ja, seveda. Vedno naletimo na težave pri čiščenju plovnih poti, eh, ker eh, Donava je še zlasti zelo lepa reka in problem je, da jo ohranjamo plovno, da jo ohranimo lepo, pa vendarle, da ne vzpostavimo preveč prometa in preveč poškod s čiščenjem rečnega korita. Torej je treba ohraniti obseg teh del v nor neki normalni, ki ne bo škodila reki in njenemu okolju. Če sem prav razumela, ste iz Avstrije. Da? No, menim, da je Avstrija doslej zelo dobro delovala, že na Dunaju, do vzhodu Dunaja je pristanišče zelo dober zgled in mislim, da se lahko nadalje še razvija. Ampak eh, ravno eh, čiščenje eh, rečnega dna je problem, ki ga je treba reševati posod. Hvala lepa, Karla, za vse te odgovore. Sedaj dajem po besedo kar gospodu Branu Simpsonu, vi ste na vrsti. Ja, hvala. 25 let sem bil v Evropskem parlamentu in kar naprej so se pritoževali, da je težava v državah članicah. Torej, to ni nič novega. Kar naprej smo eh, jih grajali, dokler se niso oddali države članice smo kar naprej napadali s temi in onimi prednostnimi eh, nalogami, jih prepre, prepričevali v to in ono eh, in v razne projekte. Ampak, ko govorim o projektih, recimo, da rečem, da je TNT en sam projekt, se dogaja, da prepogosto ljudje, ki izvajo te projekte, gledajo samo koridorje, eh, to se pravi, da imajo vertikalno gledanje, mi pa delujemo horizontalno. In zavedam se, da je to razlika v razmišljanju in zato poskušamo na ta način ustrezne prepričati države članice, da drugače gledajo na te projekte. In če govorimo o primerih eh, Marseja in Benetk in Kopra, to so taki zgledni primeri, ampak to je šele začetek eh, projektov. Eden od problemov je, recimo, da imate tovor sveže sadje, ki gre v eno smer, v drugo smer se pa vlaki vračajo prazni in zato je treba najti nek način, kako izkoristiti te vlake, da ne bodo proizvajali izgube. Razmišljamo o drugih alternativah, kaj se jim recimo o cementu, o drugih tovorih. In eh, poskušali bomo to eh, rešiti v prihodnje. Eh, sem poln upanja, ampak pilotni projekt za enkrat deluje in mislim, da bo možno nadaljevati s tem. Potem ne glede Na to, kaj menite o brexitu, vam lahko povem, da sem bil za to, da ostanemo v Evropski uniji, kar vas najbrž preseneča. Ampak dejstvo je, da je to pač tako in to upoštevajte. In kot je Karla rekla, bomo pač potem samo ena od sosednjih držav, podobno kot Maroko, naprimer. No, eh, Norveška bo v boljšem položaju kot mi. Ampak kaj hočemo? To bo treba preboleti in počakati, da vidimo, kako se bo vse skupaj izšlo. No, potem poročilo računskega sodišča je bilo do nas nekoliko neprijazno, eh, predvsem v zvezi z eh, razpisi, ten, v zvezi s tem, ampak tu je šlo predvsem za pretekle programe, ne za prihodne te stvari se dejansko izboljšujejo in eh, dobro je pogledati zadevo v širšem eh, kontekstu, imeti pravo perspektivo. Ampak mislim vseeno, da je bilo računsko sodišče, ne vem kako bi rekel, nekoliko pristransko, ko nas je tako zelo kritiziralo. Videti je, da gledajo samo zadnje vrstice in ne celotnega eh, konteksta. Ponavadi je treba gledati kaj več kot samo spodno vrstico. Gospod Telička, verjeli ali ne, delujemo, zelo tesno sodelujemo, Eh, veliko krat eh, spijemo z vašimi kolegi veliko kozarčko dobrega piva ali vina, ampak ne gre samo za to. Pogovarjamo se o tem, posvetujemo se, kaj so prioritete in sicer imamo tri sedaj. E, najprej varstvo okolja, potem vzpostavitev temeljite logistične verige in potem njihovo intermodalnost, zagotavljanje njihove intermodalnosti v prihodnje. No, Michael vedno mi gre na živce, kadar luke tekmujejo med seboj. In potem ena luka noče vedeti, kaj počne, druga še zlasti, če so nekje blizu skupaj. In potem vemo, kako je recimo Rotterdam, Amsterdam, Liverpool, Southampton in tako naprej. Vsi se obnašajo enako strinjam se z vami, ničemur ne služi, če eh, zgradite prekrasno luko, potem pa ne zagotovite sredstev za njen razvoj ali za nabavo novih ladij ali tako naprej, ker vsaka luka pač gleda samo svoje malenkostne interese in ne vidi interesov v povezovanju. No, Michael, nekoliko dlje potrebujem, če hočeš, da delam čudeže. No, potem je modeluje eh, v skladu z izvajanjem direktive v globalnem smislu. Rok, kot si vemo, je 2020. In eh, tu se govori predvsem o Sredozemlju in Črnem morju, ampak delo poteka pri IMO in eh, lahko vam zagotovim, da zadeve spremljamo in prepričan sem, da bo vse pripravljeno za izvajanje leta 2020. Leta 2025 pa bo seveda drugače. V obrobnih območjih imamo tudi nekaj pomembnih luk in eh, tu bi morali povezovati projekte več stransko, recimo z okoljevarstvenim, o tem smo tudi že nekaj povedali. Potem izkoristiti povezavo z vsemi drugimi schemami, ki izhajajo iz drugih skladov, tudi iz kohezijskega. Znotraj naših poblastil pa moramo izvajati politiko TNT in res je, da bi morda lahko posvetili več pozornosti obrobnim regijam. Pa vendarle. Opomnik na te obrobne regije že obstaja in o tem sem se vedno pripravljen širše pogovarjati treba bo poglobiti poznavanje potreb obrobnih regij, tako da tega nikakor ne mislim dati na stran. Strinjam se z vami, ki ste izrazili zaskrbljenost zaradi odhoda Velike Britanije iz Evropske unije. Res je, da bo zelo težko, ampak eh, to ravno nekako izpostavi pomen obrobnosti, perifernosti, ker eh, tam, kjer imamo zdaj Združeno kraljestvo, bo zazevala eh, luknja. In to mm, tudi, če ne upoštevamo rebitnih izidov odločanja na Severnem Irskem ali na Škotskem. Ampak v vsakem primeru, Tudi Irska se mora počutiti povezano s preostalo Evropo. In sam sem veliko delal na obrobnih regijah, veliko eh, ljudi se govori o tem in pravijo, ja, vse ja, so pomembne, ampak eh, zavedajte se, da bo Irska mogoče res v dveh letih postala ena od teh obrobnih regij. Gospa Šmit, rekli ste, da niste optimistični. ne bodite tako neoptimistični, sam sem optimističen, ker prvič imamo koherentno politiko TNT za vso Evropo in lahko osredotočimo svoje sredstva na izvedljive projekte, ki bodo prinesli rezultate. Zato sem optimističen. Res je, imamo težave, imamo različne uh, probleme, o njih lahko poslušamo dan na dan, vsako dva lahko povejo, o kakšnem problemu, o lukah, pristariči, ki razpadajo, ki skrbijo za svoje malenkostne interese, o razpadanju železnic in tako naprej. Ampak pomembno pa je, da se zavedamo, da je politika TNT prava smer. Lejan, Karla, hvala, ker sta optimistična. Odbor za promet vas pri tem podpira. No, strinjamo se, da so to pomene zadeve, tudi pomorske avtoceste in hvala tudi, ker ste se držali predvidenega časa za odgovor, hvala, ker ste prišli k nam in zavedate se, da vas bo tukajšnji parlament podpiral pri vašem delu. Najlepša hvala še enkrat, upam, da se k malu vidimo in bravo za odlične predstavitve. to? Erény, Hey. Allez, nous continuons nos travaux sur un sujet fort passionnant. Non, sedaj pa gremo na zadevo, ki je zelo zanimiva in nas bo vse spomnila na naše otroštvo. In sicer to je vesoljska strategija za Evropo. Je donne la parole et vous prie d'excuser. No, in sedaj, gospa poročevalka, gospa Mesterjeva, nažalost, ne more biti tukaj z nami in sedaj počakamo najprej, da bo gospod Brian Simpson naredil svoj krog in se pozdravil z vsemi, no naj mu bo glede na to, da eh, je bil dolgo z nami in da spoštujemo in smo njegovi prijatelji, naj mu bo. Torej, naj se vsi poljubijo in objamejo in se spremijo ven. Torej, gremo naprej upam, da bomo sedaj vnesli nekaj poetike v naše delo, ko bomo govorili o vesoljski strategiji, ampak no, ni mi uspelo. No, ampak prosim lepo, ne se sedaj tožariti, nismo v šoli. Torej, gospod Celička bo sedaj v imenu gospe Mesner predstavil poročilo o vesoljski strategiji za Evropo. Izvolite, gospod Telička. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Tu bi povedal le nekaj osnovnih zadev. Žal, gospa poročevalka, ki bi to znala opraviti veliko bolje, zaradi drugih obveznosti ni mogla priti sem. Tu gre za pobudo komisije, eh, da bi razvili skupno vsega, strategijo za Evropo, za vesoljske raziskave in eh, Evropska unija v bistvu temu namenja 50 eh, milijard letno in tudi kar nekaj zaposlenih. Ampak upam, preteklosti smo že veliko krat rekli, da gre za razdrobljeno dejavnost, da smo včasih, ko je bilo to aktualno, izgubili zagon in zaostali v tej bitki za prednostno vlogo v raziskavah eh, vesolja. In to izhaja tudi iz tega poročila. Tako da je pomembno v tej luči sedaj videti vlogo, sektorja prometa. Tu je morda nekaj točk, ki bi vam jih povdaril. Tukaj gre za poročilo, ki govori o tehnološkem pristopu, o možnostih eh, prihodnih usveritev pri nadaljnem odločanju, potem vključevanje v dialog. Eh, z vesoljskim sektorjem, spodbujanje globalno konkurenčnega in inovativnega evropskega vesoljskega sektorja. In to so zadeve, na katere prepogosto pozabljamo. Vesoljska tehnologija eh, je močno napredovala in lahko močno koristi tudi prometnemu sektorju, še zlasti, kadar govorimo o avtomatizaciji, o interoperabilnosti, Eh, in eh, transportni sistemi morajo tudi napredovati, če ne se odzivajo na vse te izzive. To pa je vsekakor povezano potem tudi z nudenjem boljših storitev za naše potnike, izboljšanje ravni infrastruktur in uporabe sodobnih tehnologij tudi v zračnem prometu. Tu se govori tudi o tem, kako se bo v prihodnje ta vesoljska strategija prevedla v prakso, kako bo odpirala nove poslovne možnosti in nove dodane vrednosti za evropsko gospodarstvo. V tej luči je treba gledati tudi investicije, ki so zaenkrat na tem področju še vedno nestabilne. Ampak v vsakem primeru velja podariti, da to so realne možnosti za prihodnost. Torej, eh, gospa predsedujoča, tu sem komentiral po svoje, potem pa vidim, da je poročevalka praktično identično zapisala tudi v svojem poročilu. Eh, to bo lahko velika priložnost eh, tako za sektor prometa, kot za storitvene dejavnosti, ki so povezane s tem, pri tem eh, pa je pomembno spodbujati še nadaljne inovacije. Morda še tri točke, preden zaključim. Poročilo se še zlasti osredotoča na vedno večjo odvisnost sektorja prometa od razvoja vesoljske tehnologije in eh, tudi prihodnjega povezovanja raznih aplikacij, ki izhajajo iz vesolskih raziskav in tehnologije v praksi v prometnem sektorju. In konec koncev je treba razmisliti tudi o tem, kako bo Evropa v prihodnje razvijala svoj sistem Galileo, ki še ni v celoti razvil svojih zmogljivosti in eh, da je treba zato vzpostaviti tudi okolju in uporabniku prijazne okvire za nadaljno uporabo. Potencijali so tu res eh, veliki in eh, v glavnem neizkoriščeni. To so torej sklepne ugotovitve. Tu so še številne priložnosti, ne le za velika podjetja, temveč tudi za mala in srednja podjetja. Tu so možnosti prihodnih zaposlitev, povečanja BDP-ja, eh, vendar je v vsakem primeru treba razmišljati tudi o zagonskih sredstvih za nove projekte. Eh, treba oblikovati pametne scheme za razvoj in vtrajanje jih vključiti v ostale razvojne načrte, infrastrukturo in podobno. Ob vsem tem je gospa poročevalka svoje mnenje napisala tako, da v prihodnje računa seveda tudi na širšo podporo kolegic in kolegov ter drugih pristojnih. Hvala lepa za pozornost. Hvala lepa. Gospod Telička, gospod Marinesko, beseda je vaša. Hvala, hvala za predstavitev. Hvala pročevalki za ta predlog mnenja. Sam bi še dodal nekaj stvari. Kot prvo mislim, da moramo prositi komisijo, da predstavi ta predlog za naslednji večletni finančni okvir, 2021-2027 in da vključi tudi financiranje, ki je nujno za posodobitev in pa za nove satelite, za širši sistem, sploh naprimer Galileo za transport je tukaj pomemben, kajti tukaj moramo poskrbeti za to, da bomo v prihodnosti imeli zadosti finančnih sredstev, tako da bodo sistemi dobro delovali. In še nekaj, glede Ignosa, uh, eh, mislim, da moramo z Ignosom pokriti vso evropsko ozemlje. Nekateri deli niso pokriti z Ignosom, vsaj ne zaenkrat. Prav tako bi lahko uvedli nove postopke pri Ignosu, kajti ti samo polovica vseh letališč ima ta sistem že uh, eh, upeljan. Potem naprej. Vem, da je komisija že pripravila predloge in da je to vključeno v strategijo, ampak moramo ustrajati na tem, da komisija pripravi dodatne zakonodajne predloge, tako da bodo pritisnili na industrijo, da ta uporabi to tehnologijo GNSS. To je pomembno, če pomislimo naprimer na pametne ceste. Za avtomobile smo uspeli dobiti ta spremnik za Galileo, ampak moramo iti še dlje. Prav tako moramo upeljati spremnike za Galileo za različna območja in pa področja v industriji. Potem globalni tracking, spremljanje, tudi o tem moramo več govoriti frekvence za ADSB so že bile dodeljene pred dvema letoma, torej tudi za letalstvo lahko imamo ta globalni tracking. Samo 30 odstotkov neba je zaenkrat vključenega v ta tracking in potem še nekaj moramo pozvati komisijo, da nadaljuje svojim delom na nekaterih prioritetah. Torej, GTI je prioriteta, pa pravi komisija. Potrebujemo takšne pobude, in pa skupne projekte za inovativnost v vesolju v prihodnosti. To so pomembni projekti za prihodnost. Če želimo biti vesolska vele sila kot Evropa, potem moramo nekaj narediti za raziskave na tem področju. Hvala lepa, gospod Marinesko. Gospa Ela Sender. Ja, senjora presidenta, si. <clears throat> Najlepša hvala. Rada bi se zahvalila gospe Meissner za opravljeno mnenje. In zato, da ohranimo in tudi predlagamo vrsto priložnosti in možnosti za obravnavo in obdelavo podatkov v zvezi z mesti, emisijami, kmetijstvu, transportom in tudi zato, da imamo možnost, da preko različnih formul za financiranje podpremo, mogoče tudi preko EFSI-ja, vendar pa tudi tako, da prisluhnemo industriji in majhnim podjetjem, da se ukvarja tudi z vesoljem in inovacijami v zvezi z vesoljem, zato da lahko podpremo tudi takšne projekte. Treba je tudi upoštevati nove modele. Nimamo namreč samo modela zgodovinskega pošiljanja vesolskih plovil, ampak da premišljamo tudi o recikliranju raket. Ta tehnologija že obstaja. Potem imamo pa tudi tehnologijo, ki je manj tveganja, tvegana, vendar pa ponuja več možnosti za financiranje in to so baloni, s katerimi lahko ko strelimo različne satelite. S tem namreč porabimo dosti manj goriva in povečamo varnost in zanesljivost. Strajati moramo pri temu, takšnih projektih, da ohranimo avtonomijo Galileja in tudi drugih projektov torej da zagotovimo neodvisnost in avtonomijo. Istočasno pa moramo tudi z vidika transporta poskrbeti za izobraževanje tudi širjenje rezultatov. V obzorju 2020 smo ravno tako imeli takšne prečne projekte ki jih je potem DJ Research opustil. Sredotočiti se moramo tudi na vedike varnosti, obrambe in pa preverjanje satelitskih podatkov. To je ključnega pomena. Za konec pa moramo podpreti tudi sodelovanje med različnimi agencijami, ne samo, ko gre za obramna agencija, ampak tudi za vesolje in vesoljski prostor. K temu je treba tudi pritegniti države, čl, druge države, ki nimajo takšne zmogljivosti, kot jih ima Evropska unija, da jih povabimo, da sodelujemo in da se učimo eden od drugega. Hvala, gospa Ayla Sender, gospa Foster. Hvala. No, nimam veliko pripomp bi se samo zahvalila kolegici Majsner za to poročilo. To je zelo kompleksno področje, to vesolje. Torej, ko sem začela delati v Itriju, smo se začeli pogovarjati v Galileju, torej, že prvo leto poročevaka pripravljala to poročilo, ampak sedaj smo naredili veliko rak naprej, torej sedaj uh, smo že marsikaj naredili, dosegli napredek. Pa še nekaj, Francija je hranila zmogljivosti, torej za lansiranje. V 70-ih letih se je Združeno kraljestvo odločilo, da bo izključeno iz tega in bila sem žalostna zaradi te odločitve. Mislim, da je to lansiranje zelo pomembno namreč. Glede, sedaj se, da bi me zanašal na tracking ali pa na transport, potrebujemo um, bolj um, točne GPS sisteme, naprimer. Potem tukaj so še humanitarno vprašanje, naprimer po celotnem svetu. Tukaj lahko marsikaj spremljamo, naprimer vidimo določene dogodke, incidente, ki se zgodijo in vse to lahko nadzorujemo s temi tehnologijami. Torej, vse skozi bomo poročevalko podpirali. Uh, tukaj mislim, da nikakšnih političnih kočljivih vprašanj ampak res mislim, da je to odlično celostno poročilo eh, in ta odbor to potrebuje. To bomo potem posredovali pristojnemu odboru in potem mislim, da bomo lahko vsi prispevali k čim boljšemu dokumentu. Pa še nekaj, čisto tako kot osebna pripomba. Torej, eh, ko bomo Britanci stopili, ne bomo stopili iz Evropske agencije za vesole, kajti um, ta vesolska znanost, tehnologija, to je globalna stvar, ni evropska stvar. V to vlagamo veliko finančnih sredstev in nekateri zadnji programi bodo tudi skupna partnerstva za razvoj. In torej nekaj bo javnih sredstev, nekaj zasebnih, zato je prav, da um, tukaj vzpostavimo prave postopke in pa tudi ustrezne načine financiranja. Hvala. Merci, Hvala, gospa Foster. Torej, um, hvala lepa, sem tudi se opročeval. Najprej hvala lepa, torej, gospe Majsner, za to opročilo, se strinjam. Bi pa omenila povezavo med vesolski programi in pa inovativnostjo v transportu. Naj omenim dva konkretna primera. Naprimer, povezovalni sateliti, IRDS, naprimer, eh, kjer se lahko oblikuje avtoceste po vesolju. Torej, to omogoči množične podatke v realnem času po celotnem svetu. To je prvi primer. Drugi primer, Galileo, naprimer. Galileo za Evropo, kjer bomo imeli geolokalizacijo, ki bo bolj točna kot prej. To sta dve novosti in tako bomo lahko omogočili veliko inovacij pri prometu, veliko govorimo o tem v našem odboru, veliko govorimo naprimer o, o um, avtomobilih povezanih uh, z omrežjem. Torej, če želimo, da bo ta nova tehnologija koristila inovativnosti in pa industriji v transportu, potem je nujno, da ti različni sektori se povežajo in da pripravijo skupno strategijo, torej vse med sebojno povezano, boj gre uh, z roko roki. Jasno je, da tukaj lahko pripravimo takšno strategijo, kajti mi eh, tudi podpiramo torej ESO, Evropsko agencijo za vesolje s finančnimi sredstvi, zato potrebujemo usklajeno strategijo med agencijo in pa Evropsko unijo. Tudi tukaj nas čaka kar nekaj dela. Sama bom pripravila predloge sprememb v tej smeri in upam, da bomo lahko čim več storili. Torej, zadostili temu, kar želi industrija in pa Evropska unija. Pa še nekaj. Uh, o nečem ne govorimo za dosti, ampak je pa pomembno, morda ne za strategijo. Ampak odpadki v vesolju so tukaj pomembna tema. To je res zelo ključno in praktično nišče ne govori o tem. Ogromno odpadkov v vesolju in ne vemo, kaj s tem storiti in kaj bo z njimi. Zato torej pri tehnologiji, pri inovacijah. Um, mislim, da moramo predvideti trende v prihodnosti in moramo gotoviti, kaj bomo storili s tem odpadki. Zakaj to pravim? Naprimer, eh, jedrski odpadki, to je prava katastrofa, kaj ti ne vemo, kaj bomo naredili s tem. Zaenkrat to eh, torej dajemo v zemljo, zakopljamo, eh, ampak ne vemo, kaj bo s tem na daljši rok. Ne vem, gospod Telička, ste dvignili roko, uh, morda boste lahko odgovorili na ta vprašanja. Um, torej, um, najprej gospod Rike, pa drugim potem vi na koncu, gospod Telička. Gospod Rike, ja, hvala. Ja, zelo skrbno spremljamo vse te odpadke, na milijone tone vsega tega. Dve agencije, tudi ameriška agencija, naprimer, to spremlja. Um, torej, vejo točno, koliko centimetrov odpadkov imamo, naprimer. Eh, prav tako tudi v Evropi spremljamo to področje in želimo naprimer eh, tudi vzpostavljati takšne eksperimentalne satelite za spremljanje tega področja. Torej, ja, kot pravite, to je zelo žgoče vprašanje. Eh, veliko tega najdemo po celotni orbiti v vesolju. To je pomembna tema, ja. Bi pa še nekaj drugega povedal. Sem poslušal razpravo in seveda, Eh, kaj lahko vesolje stori za transport, vedno govorimo o tem. Tukaj je kar eh, dolg seznam, torej kaj lahko pričakujemo od eh, satelitov, od geolokalizacije, od prenosa podatkov, pri prometu, pri logistiki in tako dalje. Naj spomnim na tole. Dostop do vesolja, to je del širšega transporta. Torej, mislim, da tukaj moramo govoriti o tem kot o prioriteti v tem odboru, kajti dostop do vesolja je del transporta, tudi sredstva so iz transportnega področja. To je torej zelo pomembna tema. Ja, vsi vemo, da gre pri vesolju tudi za suverenost, torej tukaj je problem tudi pri obrambi, pri varnosti um, in pa pri suverenosti, naprimer, držav. Um, to velja torej za ta omenja področja, obrambo in podobno, pa tudi za transport. No, marsikaj lahko naredimo za to lansiranje. Ti programi lansiranja trajajo okoli 3-4 leta in ni prave finančne prepoznavnosti in pa transparentnosti. Sicer sta Nemčija in Francija nekaj naredili za to, naprimer za program Vega 2 in podobne programe, ampak v bistvu nimamo pravega srednjeročnega in dolgoročnega programa za to temo. In zaenkrat torej nekako delamo na tem, na kratki rok, ampak gledajte, kot rečeno, to področje je zelo krhko in ni prave rešitve um, zunaj Evrope. Mislim, da nobena Evropa ne more sama opravljati tega dela, samo Evropa skupaj to lahko stori. Torej, dolgoročnega načrta pa ni um, nekako vse na eh, trhlih nogah in mislim, da nekaj moramo narediti in se sedaj osredotočiti na to vprašanje tudi tukaj. Pa še nekaj. Hmalo bomo gotovo tudi imeli um, civilne lete v vesole in tukaj se potem pojavi vprašanje, naprimer, tega prevoza v vesolje. Ti projekti so trenutno v teku in tudi na to ne smemo pozabiti. Ja, vesolje je del transporta, ne toliko storitev za nas, In mislim, da moramo um, več razmišljati o tej temi. V bistvu nihče ne nadzoruje te celotne zgodbe. Um, Bor itre se več s tem ukvarja, mi manj, ampak gledajte, na vsak način moramo poskrbeti za to, da bo komisija pripravila delovne dokumente za naslednjih, ne vem, 20 let, kajti vesolje, tukaj se ne bo nič zgodilo v 3-4 letih, ampak na daljši rok. Kje je tukaj Evropa? V bistvu sedaj nikjer in res mislim, da želimo povečati naš tržni delež. Če bomo šli tako naprej, potem nas bodo vsi prehiteli, sploh nas ne bo več tukaj, ne bomo imeli več dostopa do vesolja in to tudi potem vpliva na soverenost Evrope kot take. Hvala lepa, gospa Vandalo. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala lepa poročevalcu, oziroma poročevalki, za to kompleksno mnenje. In se strinjam, evropski poslanci in pa naš odbor se mora bolj sretočiti na to vprašanje. Ne vem, če je bila tako negativna kot kolega Rike, ampak nekako se približno strinjam z njim. Namreč trenutna strategija za vesolje v Evropi, um, to zaenkrat ni zadosti uporabljeno v praksi. Po drugi strani pa je mednarodna konkurenca vedno bolj ostra in to um, ogroža našo vodilno vlogo Evrope pri tem. Zato mislim, da se moramo osredotočiti na veliko točk. Um, sem pa marsikaj še slišala od prejšnjih govorcev. Kot prvo, naš odbor bi lahko več storil za to, da se pripravi zakonodajne akte, za to, da zagotovimo kompatibilnost nekaterih infrastruktur v transportu in pa Galileja, tako da ugotovimo, kako se bo ta transport um, razvijo v prihodnosti, naprimer droni in podobno. Potem naprej potrebujemo tudi nadalje spremljanje in pa analizo za CO2 v transportu, tudi preko takšnih programov. Potem naprej tukaj mislim, da moramo gotoviti, naprimer, kaj mednarodna podjetja počnejo pri lansiranju satelitov in mi moramo tukaj storiti več. Potem naprej ta sektor je strateško zelo pomemben, ampak Evropska unija pa še vedno ni pripravila svojih prioritet. In še tukaj ima po drugi strani tuje gospodarske družbe, ki prejmejo veliko subvencij za lansiranje takšnih satelitov. V Evropi imamo Kopernikus in pa Galileo, ampak mi moramo storiti več, moramo zagotoviti vzajemnost in tudi mi moramo zagotoviti torej več možnosti za to, da bomo v Evropi pošiljali te um, satelite v vesolje in da bodo tudi predvsem namenjeni evropski uporabi. Hvala. Um, merci, Hvala. Uh, tema. Gre za zelo pomembno temo, o kateri razpravljamo tukaj danes. Gre za strateško neodvisnost Evropske unije v vesoljski politiki. Imamo srečo, da imamo svoje lastne rakete in satelite. Imamo Cape Canaveral, Guajano, francosko Guajano, kjer imamo svoje lastne rakete in tudi v Ruski federaciji tehnologija je pomembna in tehnologija je sedaj prinesla prve sadove. Tudi v Galileju so bile izrečene velike kritike in kako zelo veliko sredstva je bilo namenjenega temu. Sedaj pa je program že tako daleč, da lahko govorimo o svojem lastnem globalnem satelitskem sistemu za navigacijo. Imamo tudi agencijo v Pragi. In gospod Telička. Eh, lahko to potrdi, da smo bili v, eh, na obisku iz odbora v Pragi in tam nas je sprijel direktor, ki nam je povedal zelo veliko zanimivega. Po, pokazal nam je, kako delujejo bloki za zračni prostor in kako to vpliva na varnost zračnega prometa predvsem ko gre za prehod med ene enote na drugo. In kako bi lahko ovirali delovanje ruskih tankov, naprimer? Kako smo lahko bolj varni, ko gre za močan veter, meglo ali točo? in o čem moramo razpravljati tukaj strateškega vedika. In to je malenkostnost, ko zbiramo cestnine ali pristojbine na nacionalni ravni. Če se kdo odpelje na Češko, v Avstrijo, v Nemčijo, dobi različne vinjete, ki se jih potem prilepi na vetrobransko okno. Imamo toliko lekt v Nemčiji, avtostrada v Italiji, bojik v Franciji. Ne vem, kdo je pri vas največji akter. Tukaj se lahko zgradijo veliki konzorci, kot pri Airbusu, na primer tako lahko ocenimo na, podru, na podlagi prevoženega odseka in da bi lahko preko aplikacije to potem izračunali. To zahtevamo tudi od komisije, da nekaj takega stori. Imamo tudi Global Possession System to potrebujemo v Evropi, ne da bodo to počeli američani. In ne vemo, kaj bodo počeli američani, rusi ali tako dalje. Verjetno nam se bo zgodilo, da nam ne bodo dali več na voljo svojih lastnih satelitov. Zato potrebujemo svoj lastni sistem in tako moramo tudi ravnati. Tako je dejal tudi direktor agencije. Potrebujemo sistem GPS, ki ga lahko upravljamo z pametnim telefonom. Na Samsungu bi lahko to delovalo. Apple ne bo za to. To američani ne bodo nikoli potrdili. Da bi dobili zastojn navigacijo, ki bi bila dosti bolj točna kot ameriška. Torej, to bi pomagalo tudi k identifikaciji Evrope. Britance bi vključili, saj so tudi zelo aktivni, tudi Jackie, tako si dejala. In takšen program bi bil res odličen. Merci, monsieur, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Kuhn. Hvala, gospod Kuhn. Sedaj pa komisija gospa Lokrnje, kje pa ste? Gospod, ja, nisem gospa Lokrnje, ker je ona v nekem drugem odboru, ker tudi govorijo o vesolski strategiji, torej jo nadomeščam. Gospod Rička, boste dobili poznaj besedo. Torej sedaj komisija po angliško, kot pravi govorec, Eh, pozdravljamo vaše mnenje in torej podpiramo vaše pripombe iz današnje razprave. Sedaj se sprema in se bo uveljavljala ta strategija za vesolje in komisija bo pripeljala te prednosti iz vesolja na zemljo in to bo koristilo gospodarstvu in družbi. Tudi to ste omenili v svojih pripombah. Kot ste omenili, transport je ključno področje, in torej vesolske aplikacije lahko uh, marsikaj pripomorejo k temu. Tukaj vidimo, da se to lahko uporablja na več načinov. Omenili ste veliko primerov. Bi pa še nekaj povedal o nekaterih programih, ki jih izvajamo. Naprimer Galileo, to poznamo. Potem imamo še EGNOS, drugi sistem, ki je eh, regionalni satelitski sistem, tudi uporabljam GPS signal od 2014 v uporabi. Torej, nekaj besedče o Ignosu. Leta 2016 je Ignos odlično deloval, to je bilo eno izmed najboljših let, kot je gospod Marinesko dejal, ja, eh, nekaterih območij še nismo pokrili v Evropi, ampak eh, bomo tudi pokrili te vrzeli. Potem, kar se tiče Galileja, torej decembra 2016 smo začeli s prvimi storitvami in mislim, da smo že dosegli veliko napredka v zadnjih eh, treh letih. 12 satelitov smo um, lansirali v zadnjih letih, sedaj imamo 18 satelitov v orbiti in sedaj delamo še na naslednjih korakih, to pa je to, da se zaključi s celotno konstelacijo. In, torej, načrtujemo še dodatna lansiranja. Uh, še nekaj besed o Kopernikusu, kajti to je zanimivo tudi za transportni sektor. To je EU program za opazovanje vesolja in tudi zemlje. Sedaj imamo še šest operativnih storitev za ozračje, zemljo, pomorstvo, podnebne spremembe, potem izredne razmere ter pa varnost. Za vse to se uporablja ta program in Kopernikus tukaj lahko varsikaj stori, naprimer tudi za um, varne ladjarske poti, potem um, let v Arktiki ali pa naprimer okoljski um, tipi tveganja in podobno. Veliko tukaj lahko pripomoramo s tem programom. Potem še tretja tema, na kateri delamo, pripravljamo oceno učinka za pobude pri satelitski komunikaciji na področju vlad. To lahko tudi vpliva na transport in pa na spremljanje. Morda bi lahko tukaj tudi imeli uh, vodenje plovil na daljavo. Potem pa še par besed o avtonomnem dostopu do vesolja. To ste omenili. V strategiji za vesolje smo omenili, da je naša ambicija to, da okrepimo evropsko avtonomijo v vesolju, tako da bomo zagotovili varen dostop in zanesljiv dostop do storitev. V sami strategiji smo izpostavili nekaj ukrepov, ki jih želimo napraviti um, s tem zvezi. In še nekaj, če pogledam vaše pripombe. več vas je dejalo, da moramo več narediti za trg, omenili ste Galileo, naprimer, dejali ste, da bi lahko pripravili novo zakonodajo. Glejte, pri vesolski strategiji smo dejali takole. Komisija bo sprejela konkretne ukrepe, kar vključuje tudi zakonodajne ukrepe, ko bodo ti upravičeni, tako da bomo imeli tudi, naprimer, specifične tržne ukrepe, naprimer, za eh, mobilne operaterje ter pa kritično infrastrukturo torej, proučujemo to področje. Glede prenosnih telefonov, nekaj pozitivnih informacij, sedaj več telefonskih operaterjev um, že daje na trg um, takšne telefone, ki um, omogoča povezavo z Galilejem, tudi Samsung je med njimi, kot ste omenili uh, tudi vi. To je vse z naše strani. Sedaj delamo še na konkretnih ukrepih za izvajanje te strategije za vesolje. Uh, vaše poročilo in vaše pripombe so zelo dobrodošle. Hvala. Merci beaucoup. Je redonne la parole à monsieur Telička. Hvala, gospod Telička. Thank you, madam chair, and also uh, thanks uh, to all the... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najlepša hvala tudi vsem kolegom, ki so podprli vizino in tudi vso podporo. To jim bom tudi predal glede vaših komentarjev. Kot prvo, pomembno je, da dobimo vesolsko strategijo, istočasno pa je pomembno, da v katerikoli drugi strategiji v prihodnosti vključimo naše zmogljivosti v kontekstu, naj gre za Kopernikus Galileo, karkoli imamo infrastrukturo. To ni problem. Smo sposobni, smo eni od vodilnih, vendar pa vidimo veliko vrzel med možnostmi in realnostjo. Vi ste omenili tudi povezavo, gospa predsedujoča, s transportom. To velja za transport, kot tudi za druge sektorje. Omenili ste tudi obisk odbora Tran v Pragi, agencije za Galileo. In zelo zanimivo je tudi, da smo v odgovorih videli, da obstaja vrzel med agencijami, inštitucijami, tistimi, ki ustanavljajo zagonska podjetja, ki ponujejo storitve in tako dalje. In zato je tudi to mnenje grzine koristno. Torej, treba je prenesti infrastrukturo v realnost. Želel sem povedati enako, kot je dejal Dominik, vendar pa bi šel še dlje, da ne gre samo za odpadke. Imamo namreč sedaj zakonodajo za krožno gospodarstvo, Enako kot velja za vesoljsko strategijo, mora veljati tudi za krožno gospodarstvo. To pomeni, da bomo imeli orodje in tudi drugo osnovo, da bomo lahko dobili zagon v vesoljski tehnologiji, da bomo uvedli krožno gospodarstvo tudi na tem področju. Spodbudanje, ki jih imamo v prilogah, v zakonodaji, ki smo jo sprejeli na prvem zasedanju, lahko tudi dosežemo. Še nekaj glede vaših pripomb, naprimer o tem, kar je dejal gospod Marinesku, ker tukaj nadomeščam pripravljalko mnenja, se mi ne zdi prav, da odgovarjam v njenem imenu, vendar pa je bom vprašanje predal in lahko vam ona sama odgovori na ta vprašanje. Najlepša hvala. Merci, monsieur Tinska. Madame Aya Sandra. Hvala lepa, gospod Rečka. Gospa Ajla Seder, samo minutko, prosim. Gospa predsedujoča, rada bi vam samo odgovorila na vprašanje vesolskih odpadkov. Na nizozemskem, kjer imamo centr za vesolsko tehnologijo, ki je odvisna od dejase, v enem od teh projektov, ko smo obiskali to agencijo, so nam pokazali, kako zbirajo odpadke iz vesolja. Zelo zanimivo je bilo, ko smo videli, kako r, eh, tam razgrnejo mrežo in potem z njo pobirajo odpadke. Po drugi strani imajo pa nekakšen trg, trnek in s tem potem lovijo, kot da bi rivarili odpadke. Samo toliko, da vam odgovorim na vaše skrb. Ja, vprašanje odpadkov bomo zelo skrbno spremljali ne vem, kaj se tukaj skriva. Torej, če bo to prišlo nazaj na zemljo, bo to problem. Brez mikrofona. Torej, bomo temu sledili, ne bomo napravili z vesolja um, smetnjak. Torej, hvala lepa, hvala lepa gospod Telička, za to, da ste predstavili poročevalko Majsner in hvala lepa tudi za te odgovore za kolege. Torej, rok za ložitev predlogov sprememb je 19. april do 12. Torej, 19. april do 12. Torej, to je k malu. V redu. No in zadnja točka, predstavitev komisije o delegiranem aktu o sprejetju in pregledu tehničnih specifikacij za interoperabilnost v železniškem prometu in dajem besedo predstavniku komisije. Na voljo imate med pet in sedem minut največ bo šlo. Prav, odlično. Izvolite. Thank you very much. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Res je, delegirani akti za tehnične standarde za interoperabilnost, ki pomeni z ključni element celotnega svežnja. Tehnični steber je bil sprejet 15. junija, to zelo dobro veste, verjetno poznate. Torej, poznate značilnosti svežnja za železnico, da bi odpravili ovire in tudi meje med državami članicami in s tem želimo ustvariti več možnosti za poslovanje za operaterje in pa boljše storitve za potnike kot tudi za prevoznike tovora. in s tem bomo dosegli tudi naše gospodarske in okoljske cilje. S tem stebrom bomo dobili dosti višjo raven ponestavitve zakonodaje, s tem bomo tudi zmanjšali administrativne stroške in pomagali železnicam, da razvijajo svoje proizvode in tudi storitve. S tem bomo odpravili tudi nacionalna pravila, če je to primerno. In videli smo, da jih je treba pregledati okrog 11 tisoč in nekaj teh je treba tudi odpraviti. Ključni del tehničnega stebra uredbe je okrepljena vloga agencije za železnico in tudi uredbo za varnost. Kot eh, veste, bi s temi dobili boljšo koordinacijo, cenejšo in hitrejšo certifikacijo, še posebej za čezmejno delovanje. Komisija sedaj tesno deluje, sodeluje z agencijami, da bi uvedli pravila za izvajanje tega svežnja. Želimo razviti metodologijo, certifikacijo, avtorizacijo vozil in tako dalje. za vsem tem pa ležijo tehnični standardi za interoperabilnost. Kajti ta svežen potrebuje stalno posodabljanje in ti standardi so pomembni za celotno osnovo za izdanje avtorizacij agencije za železnico. v skladu s petim členom direktive o terabilnosti 2016 skozi 797, torej v petem členu, sedaj pristojnosti komisije, da spreme delegirane akte za določanje ciljev teh standardov in o tem razpravljamo danes. Zelo pomembna značilnost delegiranih aktov je, da mora biti to sprejeto sedaj. V preteklosti so bili standardi sprejeti neposredno od komisije, ki ti niso posegali na splošno zakonodajo, sedaj pa imamo delegirane akte, da določimo cilje in prioritete standardov, preden se te sprejme. To je zelo koristno, kajti s tem dobimo možnost za to, da zagotovimo doslednost med različnimi tehničnimi standardi za interoperabilnost, da zagotovimo, da se doseže cilje, da so ti v skladu in tudi dosledni. To seveda pomeni, da se bomo prej posvetovali z vami in tudi z vsemi deležniki glede tega, kaj želimo doseči znotraj tehničnih standardov in da bomo potem razpravljali o posameznih standardih ko bo delegiran akt sprejet, zelo pomembno, da ga hitro sprejmemo, kot sem že dejal, postane to osnova za specifične cilje, za posamezne tehnične standarde za hidrobarvilnost. Te standarde bomo potem sprejeli in tudi spremenili v, prite, v preteklosti, kot tudi dopolnili na podlagi priporočil komisije in železniške agencije. In imamo tudi postopek za previdenje v skladu z eh, izvršnimi akti. V skladu s tem postopkom se bomo posvetovali uradno želeniško agencijo. To posvetovanje je bilo podano naprej na delovno skupino strokovnjakov. Januarja smo imeli predstavitev, na katero smo povabili tudi Evropski parlament. Potem smo imeli tudi obdobje posvetovanja, dobili smo 350 pripomb, ki smo jih upoštevali in potem imamo tudi javne povratne informacije, ki so se to obdobje odprto do konca aprila. Ko bo posvetovanje zaključeno, bo komisija potem prišla na sprejemanje akta. Potem bomo odprli obdobje za pritožbe strani Evropskega parlamenta. Kot vidite, akt vsebuje člene, s katerimi želimo določiti vprašanja splošnega interesa in različne tehnične standarde, še posebej, ko gre za zahteve interoperabilnosti, kot naprimer stroškovna učinkovitost in tako dalje. Poleg tega imamo posebne člene, ki podpirajo te tehnične standarde za interoperabilnost, vključno z vsemi cilji povezanimi standardi. še nekaj ključnih zadev. Zastavili smo nekaj specifičnih ciljev v povezavi s spremembami v svežnju, kar pot, pomeni tudi potrebo po doslednosti, prehodnemu obdobju in potem vprašanje, kaj se zgodi, če standarde spremenimo, kaj se bo zgodilo s certifikacijami, ki smo jih že izdali na podlagi obstoječih standardov in kako bomo delovali v povezavi z vozili na podlagi analize o stroškovni učinkovitosti, kot gre za razvoj novih tehničnih standardov. Imamo tudi horizontalno vprašanje inovacije. To je povezano tudi s povezovanjem mladinskega železniškega podjetja. To pomeni tudi, da želimo okrepiti inovacije v železniškem prometu. Če želimo inovacije, potrebujemo tudi nove uredbe, standardizacijo in tudi znižanje stroškov kot tudi nove ukrepe povezane z digitalizacijo, informacijskimi storitvami in pa tudi ITS. To je vse. Če imate kakšno vprašanje, vam bom eh, z veseljem odgovoril. Z mano je tudi predstavnik, ki je sodeloval v pogajanjih in poznal vse podrobnosti, dosti bolje kot sam. Hvala lepa. Merci beaucoup. Je vais prendre. Hvala lepa. Sedaj je čas za vprašanje. Gospod Van de Kamp, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Kot ponavadi, ključ vsega leži v podrobnostih. in delegirani akti ne dobijo dovolj pozornosti v Evropskem parlamentu. Imam pa vprašanje za predstavnika komisije. In to je, če si pogledate razvoj delegiranega akta, tam želijo sodelovati vsi. Vendar pa kaj se zgodi z izvajanjem? Mogoče je prezgodaj, vendar pa. smo med pogajanji o četrtem življenjskem svežnju imeli države članice, ki so šele izvale prejšnji svežen. Torej, kako bomo ravnali glede izvanja? Obstaja kakšne razlike med državami članicami in železnicami, ko gre za upravljanje z infrastrukturo? Kaj ti? Ta vprašanja so povezane z upravljanjem in z operaterji železnicami in infrastrukturo. Zelo rad bi slišal kaj več glede tega. Ja, Gospod Kramer, imate besedo. Ja, Tudi moje vprašanje je podobno. Imamo četrti železniški svežen. O tem smo se kar trudili in eh, se borili za to ko bomo dobili evropsko želenico, smo, bomo resnično evropejci. Tole želenice so podvržene nacionalnim organom, gledamo samo na nacionalne prednosti in nič nas ne skrbi Evropa. Sedaj imamo delegiran akt, ki vključuje cilje. Mi se odločamo o tehničnih zadevah ali o političnih zadevah. In ne smemo pozabiti, tako kot pri ITMS-ju, da mora želnice imeti zadnjo besedo in kako so države članice nasprotovale in dejale, da je vse v redu. Čeprav smo se tako odločili po vrsti let in ne smemo pozabiti na interoperabilnost in imamo kar nekaj kilometrov takšnih železnic in uh, tirnic, vendar pa nima nobenega vlaka, ki bi po njih lahko vozil. Pri tehničnem stebru smo zelo dobro sodelovali s poročevalcem, vendar pa Nemcev nisem mogel prepričati glede tega in videli smo, koliko denarja in časa smo zapravili. Če se ne bomo učili iz izkušenj v državšence, kako se bomo pripravili na prihodnost? Sedaj pa imamo vprašanje, kako, kdaj bomo to realizirali? Torej, vsaka državšanca dela po svoje. Zanima me komisija, kako boste preprečili, da ne bo vsak došel in vlekel v svojo smer. Mi želimo namreč napredovati in če se ne strinjamo glede časovnice, kdo bo odločal, bo to o tem odločala Evropska agencija, vi vendar pa ne države članice ne moramo preprečiti namreč, da ne bomo zamujeli in da bomo cilje lahko izvajali tudi v realnosti, v interesu Evrope, ne pa posameznih držav članic. Hvala, gospod Kramar. Gospod Deli. Samo nekaj vprašanj imam. Naprimer, imam nekaj težav glede te zelo splošne formulacije in kot smo slišali, eh, je težava v podrobnostih. Naprimer, imamo šesti člen v delegiranem aktu, ki govori o hrupu železniškega tovora nič pa ne poveste o tem, kakšen bo vaš pristop. Imamo stroge države članice, popustljive in vzhodne države članice, ki imajo zelo star železnico, kar pomeni veliko hrupa. Potem pa imamo še eno vprašanje, ki je povezano s 14. členom in pa z, ki je povezano tudi z četrtim železniškim svežnjem. Ravno tako nič ne poveste glede tega, čeprav se prav spomnite mislim, če se prav spomnim, imamo dolgo prehodno obdobje. Istočasno pa smo se dogovorili tudi, da bi trg moral praviti svoje, preden ukrepamo. In še tretje vprašanje, ki je povezano z desetim členom, kar je povezano z gibalno oviranimi osebami. Tudi to vprašanje je zelo pomembno. Imamo več kot 30 tisoč železniških postaj z visokimi stopnicami, preprekami. In eh, peroni so nedostopni za uporabnike invalidskih vozičkov in tako dalje. Da dosežemo napredek na tem področju, pa zahteva veliko sredstev, kot tudi veliko časa. ko boste delali na tem področju, boste upoštevali te elemente, vključno s denarjem in časom. Hvala. Alors, moi aussi, je m'étais inscrite. Tudi sama se temu pridružujem, ker dejansko je danes pomembno, da od Evropske komisije izvemo, kdaj bo reagirala in kako točno. Moramo biti konkretni. Sama bi se vrnila na šesti ustavi 14. člena delegiranega akta. Mislim, da je treba tam zadeve natančneje opredeliti v direktivi 2016-2310, ko smo govorili o tržnem pristopu k elektronskim vozovnicam se je govorilo o tem, da bomo olajšali intermodalnost, pospešili povezavo med različnimi državami in tako naprej. In pomembno je, da se tu izvajo nediskriminativne metode in da se tudi zagotovi eh, potnikom, da lahko dostopajo do vseh potrebnih podatkov, da lahko načrtujejo svoje potovanje. Ampak tukaj je sedaj prišlo do tega, da se sprašujemo, ali imamo eh, dejansko načelo nediskriminiranosti uveljavljeno kjerkoli druge, razen za železniška prometna podjetja. No, komisija bi morala zagotoviti nadaljne delovanje in tudi spremljanje do sedaj upravnega eh, dela ter nam predstaviti dejanske, konkretne zakonodajne predloge. Zanima me čisto preprosto, ali ima komisija predvidene pobude za to in če jih ima, kdaj točno. Gospod Ravet, bi vi kaj dodali? Imate 30 sekund, če želite. Čisto na kratko. Torej, informacije glede vozovnic po celi Evropi. Pri letalskem prometu nimamo nobenega dvoma. Pri železnicah pa ne vemo, pravijo, da gre za poslovno skrivnost. Boste vi poskrbeli za to? Eh, Komisija, boste odgovorili v minuti ali dveh? Če pa ne, sicer pa prosim natančen odgovor po elektronski pošti in za spremljanje vašega odgovora bom zadožila koordinatorje. Izvolite. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Sedaj nekaj v zvezi z vprašanjem gospoda Vanderkampa o zakonodaji in o prenosu. To ni stvar delegiranih aktov, ampak je to povezano s celotnim okvirom četrtega želeniškega svežnja. In komisija bo državam članicam dala navodila, smernice, kako naj prenesejo to zakonodajo v nacionalno zakonodajo. Upamo, da bomo s tem dosegli bolj pospešen in enakomeren prenos. Seveda pa. Ne moremo preprečiti, da nekatere države same zaradi samih eh, lastnih interesov zavlačujejo. Prepričati pa bomo skušali, da je to njihova dobra. Gospod Kramer je omenil celosten in dosleden pristop. ključno pri tem svežnju je, da ne računamo samo na držav šencikov kri za prenos in za avtorizacijo, ampak da mora biti to tudi v skladu z evropskim okvirom. Zato damo možnost eh, železniškim operaterjem, da poskrbijo za avtorizacijo in dovoljenja v agenciji in agencija bo izdajala to na podlagi svojih lastnih pravil po celotni Evropi. S tem bomo odpravili težave, ki smo jim bili priča v preteklosti. Torej, z izboljšavo tehničnih standardov interoperabilnosti upamo, da bomo odpravili vrzeli in pomakljivosti iz preteklosti. In še hrup, izdanje vozovnic in pa gibalno ovirani hrup. To, kar vidite v delegiranih aktih, je zgolj okvir. Verjetno. Veste, da gre za veliko dela, ki ga moramo opraviti v komisiji, v agenciji, v državah, članicah. Ukvarjamo se z občutljivim vprašanjem namreč. To moramo storiti sorazmerno s tem, da upoštevamo različne občutljivosti in značilnosti v posameznih državah članicah iščemo pristop glede razdelkov, ki potrebujejo omejevanje hrupa. Delegiran akt pa omogoča, da se sprejme tehnične standarde, s katerimi bi lahko zagotovili takšen pristop, da bi lahko omogočili tehnične inovacije znotraj standardov in tako bomo dobili možnost za iskanje prave rešitve. In še izdanje vozovnic, tudi to je zelo občutljiva zadeva. Znotraj tehničnih standardov dajemo možni okvir, s katerim bomo omogočili komunikacijo, veljavnost vozovnice in tako dalje. Tehnični standardi pa ne morejo prisiliti železniških operaterjev, da dajo na voljo tretjim strankam, da prodajajo vozovnice. Poteko je vaš čas za govor, ker imamo še druge govornike. Gospod Fič, rada bi videla, da se zavežete k temu, da nam boste vsem tem dejansko poslali natančen odgovor po elektronski pošti s konkretnim odgovorom, In eh, potrebujemo res odgovore, radi bi vedeli, ali je Evropska komisija pripravljena pripraviti nam nek konkreten predlog, da bomo lahko napredovali na tem področju. Torej, to je list, ki ga čakam zelo z veseljem in nepotrpežljivo. Hvala lepa vsem članom. Eh, zaključila bom zasedanje koordinatori, mi pa se vidimo čez pet do šest minut. Čisto na kratko si lahko privošite kavico, da boste zdržali do pol sedmih. Hitro!